Okay. Uh, dear colleagues, good morning. Uh, we will start with the first point on our... Dragi kolegi, dobro jutro. Začeli bomo s prvo točko dnevnega reda. Gre za poročilo Evropske komisije o napredku Romunije in pa o napredku Bolgarije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje. Ta mehanizem uh, za sodelovanje in preverjanje je bil spostavljen ob pristopu Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo leta 2007 in sicer zato, da bi obravnavali pomankljivosti pri pravosodni reformi in pa pri boju proti korupciji. Od takrat uh, si s tem mehanizmom prizadevamo, da bi se osredotočili na prizadevanja organov v Bolgariji in Romuniji, da se odpravijo pomakljivosti in da se upoštevajo priporočila. Spremlja se tudi napredek. Eh, leta 2017 je, sta, bila, eh, sta bili objavljeni poročili o napredku. To je pripravila komisija. Tukaj je predstavnik komisije gospod William Sleeth iz Generalnega sekretarjata Evropske komisije, ki bo predstavil to področje. Gospod Sleeth, izvolite. Hvala lepa, da ste dali priložnost komisiji, da predstavi poročili sprejeti januarja. Dejansko smo imeli tokrat nekoliko drugačen pristop kot uh, v preteklosti. Pogledali smo si desetletno obdobje uh, tega mehanizma, tako da je komisija lahko preverila dolgoročna gibanja uh, tako, da smo lažje ocenjevali trajnostnost in nepovrnljivost v starostanje. Tokratno poročilo ima tudi nekoliko drugačno strukturo. šli smo sklep za sklepom, ugotavljali smo, kako so napredovali, tako da smo lahko pripravili tudi posebna priporočila, kako doseči zadani cilj. Včasih mora biti komisija bolj jasna glede eh, samega področja uporabe tega mehanizma CVM. Torej, struktura mora biti tudi jasna. pripravljena poročila so celovita. V poročilu pa so izpostavljeni tudi elementi, ki so še problematični. Torej, imeli smo primerjalne cilje, ugotavljali smo, kakšen napredek je bil dosežen, kakšen je cilj za prihodnje. Gre za to, da se izpolnijo vsa priporočila in ko bo to doseženo, bo mehanizma konec. Komisija tudi meni, da je to skladno s ciljem, da se konča s tem mehanizmom v času sedanjega mandata komisije. Če pa želimo zagotoviti, da bodo ti cili doseženi, potrebujemo veliko zavezanosti in pa sodelovanja. Sodelovanje temelji na zamisli, da če imamo ustrezne mehanizme, da lahko obe državi članici eh, dokažeta ustrezno odgovornost, potem se lahko doseže tudi cilj trajnostnosti, hkrati pa tudi ustrezno spremljanje. Komisija se je tudi odločila, da eh, v poročilih izpostavi, da ni primerno, da se ta mehanizem CVM povezuje s sklepi na drugih področjih. Začnimo torej s poročiloma, začeli bomo z Bolgarijo. Kam nas pripelje ta desetletna analiza? Najprej smo obravnavali napredek na področju reforme pravosodja. Napredek je bil precejšen, oblikuje se uh, ustrezen ustavni uh, okvir. Izboljšuje se profesionalnost, odgovornost in učinkovitost pravosodja. Leta 2015 eh, eh, je bila sprejeta reforma eh, oziroma strategija za reformo pravosodja in to ostaja glavna smernica. Obravnavali smo tudi kadrovska vprašanja, ki se nanašajo na sodnike letos poleti bodo volitve, tako da uh, se bo preizkusilo, ali bo uh, vzpostavljen uh, eh, ustrezni mehanizem, ki bo zagotovil zaupanje javnosti. Posamečni sodniki dobivajo več pristojnosti. Drug, ki glavni izzivi reforme se nanašajo na uh, kazenski zakonik, na tožilstvo. Leta 2016 uh, eh, smo imeli projekte za podporo. Uh, službe komisije so pri tem pomagali analizirati um, tožilstvo v Bolgariji. Spremljanje je pa naslednji korak. Kje so še izzivi? še vedno imamo izzive na področju uh, preiskovanja, preganjanja hudih kaznjivih dejanj. Enako velja tudi za korupcijo in organiziran kriminal. Tukaj treba še kaj postoriti. Eh, kar nekaj je bilo sprememb na splošno eh, na področju organiziranega kriminala v Bolgariji izzivi, s katerimi se trenutno eh, soočajo, so podobni izzivom v drugih državah članicah. Imamo tudi pomemben razvoj dogodkov eh, na institucionalnem področju, torej tukaj je še nekaj pomankljivosti glede postopkov kazenskega zakonika. Še eno področje, ki ga je treba spostaviti, kjer so še potrebne spremembe, je boj proti korupciji v zgodnih letih po pristopu so se začela ta prizadevanja. Leta 2015 je bila sprejeta strategija za boj proti korupciji. Ta je še v zgodnih fazah. Leta 2015 so bile prvič predstavljene smernice za boj proti korupciji. Počasi se napreduje. Potreben je politični konsens v Bulgariji imajo eh, še vedno težave z dokončevanjem posamičnih primerov. Strategija iz leta 2015 vključuje učinkovit organ za boj proti korupciji in še večja prizadevanja v sektorjih z visokim tveganjem. Torej, Nasplošno lahko rečemo, da Bolgarija ni bila tako hitra, kot je bilo prvotno predvideno. Eh, pred nami, pred njimi so še pomembni izzivi. No, ampak priporočila iz poročila je možno doseči v zadanem časovnem okviru. Zdaj pa gremo na Romunijo, poročilo o Romuniji. Desetletni pristop je komisijo omogočil, da je opredelila oziroma gotovila, eh, da je prišlo do znatnega napredka na precejšnjih eh, področjih. Institucionalni razvoj je bil precejšen, profesionalizacija sodstva se je odvijala, tudi uh, sodniki sami so se vzpostavili kot neke vrste uh, upravitelji sodnega sistema, ki zagotavljajo ustrezno delovanje, ampak še vedno je kar nekaj neizvajanja sodnih odločb. Bilo je kar nekaj političnih in medijskih eh, napadov na same sodnike in pa pravosodne institucije. Prišlo je do velikih eh, reform, moderniziran kazenski in civilni zakonik, eh, spoštovanje pravičnega sojenja, učinkovitost, Eh, više, boljša kvalificiranost sodstva. To so vse pomembne točke in eh, kjer se pojavljajo pomankljivosti, je te treba še vedno izboljšati. Novi eh, visoki sodni svet, ki je začel delovati letos, bo imel pomembno nalogo pri vzpostavljanju in spremljanju reforme Potem je tukaj še Nacionalna agencija za integriteto. Tukaj so bili doseženi znatni rezultati v letu 2015, eh, zlasti na občutljivih področjih volitev pa javnih naročil. No, pravni okvir eh, za integriteto še ni tak, da bi imeli nek jasen pravni okvir eh, kot neko podlago za trajnostni pristop. tako da so še vedno težave pri izvajanju sklepov agencije, čeprav so te podprte sodnimi odločbi. Odločba. E, poročilo CVM še vedno kaže, da e, si Romunija sicer prizadeva na področju korupcije, ampak treba se še truditi. pa se že ni bil napredek, tudi na področju, ki ga upravlja Agencija za zasežena sredstva. Obstaja tudi jasna povezava med uh, učinkovitostjo dela in pa uh, splošno razširjeno kritiko strani medijev in pa politike, kadar uh, sodstvo ne želi uh, Eh, oziroma želi umakniti imuniteto. Korupcija še vedno ostaja problem, tako da ravno preganjanje, preganjanje korupcije ostaja visoko na dnevni re, dnevnem redu. Eh, nacionalna strategija za boj proti korupciji je pomemben okvir na tem področju, ampak potrebnega je še veliko več dela za preprečevanje korupcije. Javna uprava mora izkoristiti ustrezne priložnosti za boj proti korupciji. To vodi potem v skupni eh, uspeh. Torej, ne zaključim. Obe poročili eh, vključujeta pozitivno oceno ko bodo priporočila izpolnjena, se bo lahko mehanizem končal. So pa tukaj še elementi, eh, ki bi lahko obrnili eh, pot napredka, tako da je pomembno, da se eh, lotijo tudi teh elementov. Komisija priporoča vladam, ne sodelujejo z ustreznimi institucijami, tako da se mm, bo Eh, mehanizem CVM lahko končal. Kdaj točno se bo to zgodilo, bo pa odvisno od vseh akterjev, od vlad, um, od sodstva, od eh, javne uprave. Eh, seveda pa bo pomagala tudi komisija skupaj z javnimi partnerji. Sami bomo spodbujali pospeševanje reforme in mislim, da lahko pri tem sodelujemo, da dosežemo cilj. Hvala. Thank you very much. The floor is now to the member. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo kolegom, ki se želijo oglasiti. Gospod Makova, gospod Stevens, gospod Grapini, gospod Šogor, pa še drugi, če želite, prosim, dvignite roko. Hvala. So we start uh, in the order. Gospa Gabriel je prva na vrsti. Yes, yeah. Ms. Gabriel, you have the floor. <laughs> Izvolite, gospa Gabriel. Hvala, gospod predsedujoči. Govorila bom v bolgarščini. Na Najprej bi se zahvalila komisiji za poročilo o napredku Bolgarije. na podlagi mehanizma CVM, gre za deset let od pristopa Romunije in Bolgarije. In toliko časa ima tudi mehanizem CVM. Že na samem začetku bi želela izpostaviti, da je bil ta mehanizem zelo koristen za reforme. Bolgarski vladi je pomagal pri reformi pravosodja v boju proti korupciji. Treba je tudi povdariti, da so se v zadnjih letih postavljala različna vprašanja o učinkovitosti mehanizma. Ni nekih jasnih meril, na podlagi katerih bi lahko opustili mehanizem. Zelo pomembno je, da imamo jasen okvir o rokih torej o časovnici za eh, dosego ciljev. Zahvalila bi se komisiji, kajti v zadnjih poročilih so jasno opredeljeni glavni koraki. In eh, zdaj imamo prvič tudi zelo specifično formulirana priporočila. Sprašujem pa ali bo CVM končan, ko bodo ta priporočila izpolnjena. V zadnjem priporočilu imamo veliko, oziroma v zadnjem poročilu imamo veliko priporočil o bolj intenzivnem poročanju in tako naprej, kako se bo to dogajalo. vladavina prava je vodilno načelo, pomemben je tudi redni dialog z vlado. Kaj nam lahko pomaga pri spremembi, ko omenjam eh, pravno državo, naj navedem še, da je oktober lani Evropski parlament sprejel predlog za obvezen evropski mehanizem glede vladavine prava, ki bi se uporabljal za vse države članice. Ta bi nam pomagal sistematično ocenjevati napredek vseh držav članic. Tako da bi v tem smislu potem opustili ločen mehanizem za Bolgarijo in Romunijo. Ali komisija dela na pospeševanju tega procesa, eh, ki se nanaša na izpolnjevanje priporočil? Kar nekaj stvari bi bilo treba še upoštevati. Nekateri dejavniki se ne nanašajo samo na eh, zmogljivosti zadevnih dveh držav. Potrebno je splošno sodelovanje, da se izboljša vladavina prava. Eh, nekateri mehanizmi, ki se nanašajo samo na določene eh, države članice, bi morali biti revidirano. Potrebujemo skupen mehanizem Evrope za demokracijo, vladavino prava in za varstvo človekovih pravic. Le na ta način, kot je omenil že gospod Juncker, uh, se lahko potem opusti mehanizem CVM še za časa tega mandata. Hvala lepa. Gospa Kapini. Sfarta je mult eh, și eu o să vorbesc în limba română. Eh, vă mulțumesc că ați pus. Hvala lepa, tudi sama bom spregovorila v materinščini, torej v romunščini. Zahvaljujem se, da se danes pogovarjamo o tej tematiki. Zahvaljujem se komisiji za predstavitev poročila. Zahvaljujem se tudi eh, kolegom iz drugih držav. Eh, poteka deset let, odkar imamo mehanizem CVM. Poročilo o Romuniji govori o razvoju dogodkov. Veseli me, da so eh, predstavljeni napredni koraki, pa tudi tisto, kaj nam še manjka. Strinjam se z gospod Gabriel iz LS. Zdaj imamo mehanizem, ki se nanaša samo na dve državi in menimo, da ta mehanizem ni več ustrezen. Potrebovali bi instrument za vse države članice, kaj ti konec koncev korupcija, organizirani kriminal sta razširjena na splošno in potrebujemo enoten mehanizem, ki bi veljal za vse države članice. No, preden pa postavim vprašanje, mi dovolite še pripombo. V poročilu o Romuniji pravite, da se pravosodni sistem v Romuniji kritizira. Pa ne samo uh, v Romuniji. Torej, ja, kritizirajo se posamezniki, uh, prebivalstvo na splošno pa ne kritizira sistema, želi si enostavno bolj jasen uh, Eh, sistem, potrebujemo agencijo eh, oziroma imamo agencijo za zaseg premoženja, za eh, integriteto, za boj proti korupciji. Torej imamo ustrezni sistem, ampak določene osebe ne spoštujejo vedno vseh načel in to je problem. To se kritizira, to je tisto, kar je izpostavljeno. Moje vprašanje je, ali mi lahko pomagate, da lahko državljanom in državljankam uh, odgovorim v zvezi eh, s končanjem mehanizma. Kdaj naj bi se ta mehanizem za Romunijo in Bolgarijo končal? Ali že obstaja kakšna študija? Ali eh, že obstaja zamisli, da bi se uvedel nek modernejši sistem nadzora za celotno Evropsko unijo? Kajti potrebujemo neke vrste mehanizem za pravosodje za vse države,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 decembra 2016. Gre za sklep za Romunijo in Bolgarijo, ki sta članici Evropske unije od leta 2007. Mehanizem je bil uh, uveden uh, ob ustavljanju topu obeh držav in je zelo pomemben na, eh, na področju pravosodja. Predtem v Romuniji nismo bili tako uspešni na področju boja proti korupciji, ta mehanizem pa je potem zelo pomagal. Inštitucije, inštitucije so lahko napredovale, eh, tako da zdaj lahko uh, eh, sprejmamo odločbe zoper politike, eh, zoper oligarhe, župane, uradnike na visokih področjih, pomembne osebnosti. To je zelo dobro tudi za prebivalstvo. Prebivalstvo je zadovoljno, kaj ti vidi, da zakonodaja velja za vse. Poročila vseh, eh, poročila komisije eh, tudi kažejo, da Včasih manjka politične volje v Romuniji in Bolgariji za boj proti korupciji. Recimo različni kazalniki nam to kažejo uh, na področju imunitete. Uh, nekaterim politikom se daje prednost in podobno. Kot sem že povedala, brez mehanizma CVM Eh, naša direkcija za boj proti korupciji ne bi ustrezno funkcionirala, to bi bila le neke vrste eh, inštitucija pošni nabiralnik, ki sploh ne bi delovala. Naj vas še spomnim, da eh, je bilo postavljenih kar nekaj, kar nekaj pogojev, zlasti na področju strokovnosti, kadrov in inštitucij. Eh, vzpostavljen je bil tudi pravni okvir za delovanje eh, nacionalne direkcije za bolj proti korupciji. Enako veljata tudi za imenovanje vrhovnega tožilca, tako da menim, eh, da je mehanizem uspešen in da je z njim treba nadaljevati, dokler se cili ne dosežejo prejšnjem sklicu smo si prizadevali, da bi imeli nek mehanizem poročanja za vse države članice in s tem se strinjam, potrebujemo tak mehanizem. To pa ne pomeni, uh, da bo mehanizem CVM eh, lahko ukinjen le takrat, ko bodo cilji doseženi, kajti recimo eh, mnoge politike je izredno težko dobiti sodiš, pred sodišče. V Romuniji je tako, da kadarkoli eh, je nek politik obsojen, se je v preteklosti dogajalo, da so rekli na ubogi politik, Eh, sodstvo je bilo do njega preveč strogo, na koncu se ne zgodi prav dosti. Za Romunijo je izredno pomembno, da se dosegajo cilji iz mehanizma in da se rešujejo problemi, ki jih imamo. Boj proti korupciji ni nekaj nerešljivega. Korupcijo je treba eliminirati iz javnega naročanja. Potrebujemo ustrezno demokracijo, ki ne temeli na korupciji. Brez boja proti korupciji ni prostega trga, ni konkurence, ni zaupanja v državne inštitucije. Tako da se še enkrat zahvaljujem komisiji. Več mehanizmov, kot imamo, bolje je, kaj ti to pomeni, več pritiska proti politikom, ki si ne želijo boja proti korupciji. Hvala lepa. Gospa Husmanova, naslednja. Eh, gospodin predsedatel, eh, v komisijo Talibe obsežname porednje doklad od monitoringa na Evropejskata komisija. Hvala lepa, predsedajoči. Pogovarjamo se o enem o, od poročil, o mehanizmu CVM. Kaj je tokrat drugače? To poročilo kaže tudi pot naprej. V tem odboru smo se že večkrat pogovarjali o dejstvu, da prihaja do določenih neskladij, različnih usmeritev, da prihaja do nekonsistentnosti v to vrstnih poročilih. Ampak tokrat pa je v poročilu zapisano, kakšna so priporočila, kako lahko dosežemo cilje in eh, vsekakor ne smemo pozabiti, da imamo v Evropski uniji različne eh, ureditve glede vladavine prava. Nekako razdrobljeni smo tukaj. Mislim, da ne bi uh, smeli stvari prepuščati na ključu. Kot je zapisala komisija, uh, sta Bolgarija in Romunija dokaj uspešni na področju pravosodnega sistema, ampak vidite, mehanizem se uporablja samo za te dve države, za druge pa ne, tako da bi mi vsekakor ustrajali, da se ta dejstva ne uporabljajo zoper Romunijo in Bolgarijo, ko gre za vstop v šengensko področje oziroma območje. Kot veste, se poročilo uporablja za preprečevanje vstopa teh dveh držav v šengensko območje, čeprav ste izpolnili eh, druga merila. Zato res upam, da bomo imeli neke vrste nadomestni mehanizem, ki bo veljal za vse in ki bo pripomogel k spremembam in te spremembe bodo potem trajnostne. In tak mehanizem bi se potem moral uporabljati, podarjam, za vse države članice, ne samo za nekatere. Hvala. Naslednji govornik je gospod Sokor. Hvala lepa poročilo pravi, da je Romunija naredila velik napredek na področju pravosodja in upam, da se ta postopek ne bo ustavil v prihodnosti. Deset let je od pristopa, pa vendarle je Romunija še vedno čisto na dnu eh, držav glede eh, korupcije in pravosodni sistem deluje selektivno. Komisija priznava tudi eh, pomislike glede postopkovnih jamstev in pa kar se tiče kršitve temeljnih pravic v državi položaj v Romuniji eh, se odraža tudi v tem, kar se je zgodilo leta 2015 eh, v zvezi z manjšinskim mačarskim jezikom. Nobena druga eh, demokratična država ne bi uh, uh, storila takšnih stvari. Še vedno so precejšnje pomankljivosti v pravosodnem sistemu. Z nekaterimi pomankljivostmi se celom poročilo še ni ukvarjalo. Nacionalne manjšine imajo izkušnjo, da če eh, Evropska komisija odpravi pritisk, potem se napredek lahko tudi ustavi, kajti v praksi se potem ne uporabljajo reforme in še vedno se eh, krši pravica do uporabe eh, manjšinskih pravic. Eh, sodne odločitve so znova nacionalizirale določeno lasnino. Torej, na mesto o tem, da govorimo o tem, kdaj bi morali odpraviti sistem CVM, bi si morali bolj kritično pogledati, kako deluje pravosodni sistem v Romuniji in kako deluje sistem vladavine prava. Hvala lepa, gospod Sogar. Gospa Zipal. Hvala lepa. Zahvaljujem se komisiji za njeno poročilo. Mislim, da bi se morali spomniti trenutka, ko sta Romunija in Bolgarija pristopili k Evropski uniji. V Romuniji in Bolgariji eh, je eh, vladal položaj, ki je bil primerljiv z revnejšimi državami in v obeh državah je vladala velika korupcija na vseh področjih družbe. In to je, bil običajn, to je bilo običajno stanje v teh dveh državah eh, številna, številna leta. Obi državi sta bili pripravljeni za spremembe eh, in eh, za spremembe se je prizadevala tudi Evropska unija, zato smo za obe države ustanovili ta mehanizem. Zelo sem vesela, da po desetih letih beležimo napredek deset let, ni tako dobra, dolga doba, pa vendarle so pred nami še številni izzivi. Rada pa bi, da se izogibamo dvojnim standardom. Evropska komisija je po pravici dejala, da je prišlo do napredka na področju pravosodja in pa pri eh, izvajanju določenih reform. Oziroma komisija je dejala, da je napredek počasen na področju korupcije, zlorobe denarja in na drugih področjih, eh, pa je položaj slab tudi v drugih državah članicah. Tudi v drugih državah članicah je raven izvajanja zelo eh, nizka, zato ne smemo uporabljati dvojnih standardov. Obstajajo pa tudi specifični razlogi za uporabo tega mehanizma v Romuniji in Bolgariji. Položaj v drugih državah pa se je tudi spremenil in Rada bi slišala od naših kolegov, ki nenehno govorijo o Romuniji, da moramo hkrati žal govoriti tudi o Mačarski kjer vlada uh, korupcija in pa zloraba javnega denarja. Olaf v zvezi s tem uh, veliko poroča in mislim, da ne smemo tukaj kopati, eh, kovati političnega kapitala. Pogosto prihaja do zlorabe denarja in do korupcije tudi v drugih državah članicah in tudi v tako imenovanih zahodnoevropskih državah. Uh, zelo cenim, zato cenim, da imamo ta mehanizem in cenim, da smo zabeležili precej še napredek in mislim, da moramo še naprej podpirati Romunijo in Bolgarijo, da bosta nadaljevali v, na poti boja proti korupciji. Mislim, da je pripravljenost še vedno tu. Strenjam pa se tudi s tistimi kolegi, ki so dajali, da nujno potrebujemo podoben nadzor in pa podoben pritisk v zvezi z razvojem v drugih državah in ne bi, zatisk, ne bi se smeli zatiskati oči pred razvojem v teh državah. Hvala lepa. Gospa Steven, se je naslednja govornica. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči. Eh, spoštovane kolegice in kolegi, zahvaljujem se komisiji za njeno poročilo o mehanizmu CVMA. Romunija je naredila pomemben napredek in mora še naprej nadaljevati za bojem proti korupciji. Zato, da bi ohranili kakovost eh, dela proti korupcijskih inštitucij, ne potrebujemo sprememb pri postopku imenovan. Eh, sedanji postopek imenovan zelo dobro deluje. Eh, vrhovni eh, tožilec, splošni tožilec in pa drugi tožilci iz osrednjih struktur morajo biti imenovati po enakih pravilih, ki so se že obnesla, so pokazala svojo učinkovitost. Pomembno je, da ne uvajamo nobenih institucionalnih sprememb, kar se tiče protikorupcijskega direktorata. V Romuniji so bila protikorupcijska prizadevanja uspešna in tisti politiki, ki so eh, poskušali to preprečiti, eh, morajo biti ustavljeni. Poleg tega morajo politiki nehati spreminjati eh, protikorupcijsko politiko in morajo nehati zamajevati po oblastila protikorupcijske direkcije in pa um, prenehati morajo za napade na tožilce v medijih. Ta mehanizem pa pomeni, da Evropska komisija pomaga Romuniji za to, da bo nadaljevala sa svojim bojem proti korupciji. Romunija eh, ni eh, postala zaradi tega drugorazredna država, kot so dejali nekateri politiki. S tem mehanizmom je treba nadaljevati eh, ravno zato, ker je Romunija v Evropi in ker je Evropa v Romuniji. Še več, spomniti bi se morali na sledeče. Vladavina prava je eno poglavitnih načel Evropske unije. Korupcija ubija, korupcija prinaša revščino, eh, izničuje eh, konkurenco, spodkopuje zaupanje državljanov v inštitucije in pa v eh, stranke. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Radan je naslednji govornik. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se komisiji za predstavitev tega poročila. Sem predstavnik Bolgarije in moram reči, da je Bolgarija v zadnjih desetih letih izvedla številne reforme na področju pravosodja in pa na področju boja proti korupciji. To odraža tudi poročilo CVM. To da, Ta poročila niso motor za te spremembe. Eh, vodilo sprememb je želja Bolgarov, da bi uživali pravico in da bi se učinkoviteje borili proti korupciji. Eh, torej, motor eh, so tudi organi pravosodja, ki želijo biti bolj učinkoviti in želijo tudi zadostiti pričakovanjem družbe. V poročilu beremo priporočila, ki pa niso sistematična, včasih niso skladna in jih ne bi smeli razumeti kot neko mantro. Dejstvo je, da od petih predstavnikov komisije eh, sta tu zgolj dva, ki imate izkušnje na področju pravosodja in uh, drugi nimajo ozadja, pravnega ozadja in to so ljudje, ki potem spremljajo te reforme. To, da z reformami bo Bolgarija nadaljevala. Pa ne zato, ker nekdo v Bruslu pravi, da potrebujemo te reforme, ampak zato, ker je to nekaj, kar si želi civilna družba in kar zahteva celotna družba. To je postopek, ki se je začel s pristopom obeh držav k Evropski uniji, ampak danes to ni več učinkovito. Moram reči, da je to diskriminatoren mehanizem, kajti uporablja se zgolj za dve državi članici. Vsi vemo, da vlada korupcija po celotni Evropski uniji. Žal se ta mehanizem zlorablja, kajti uporablja se za politične namene. In tako eh, preprečuje dostop teh dveh držav k šengenskemu sistemu. Čeprav to ni uh, uradni eh, kriterij za šengenski sistem. Mehanizem je torej, kar se da hitro treba ukiniti in ga nadomestiti z nekim evropskim mehanizmom za demokracijo. Ta bi moral temeljiti na objektivnih merilih, ki bi se morala enako uporabljati za vse države članice Evropske unije. In ob slepo bi rad vprašal predstavnike komisije, koliko stane ta mehanizem oziroma koliko stane poročilo CVM, CVM eh, davkoplačevalce Evropske unije. Kaj ti pri tem se uporabljajo zunani strokovnjaki in tako naprej in to že leta. In zanima me tudi, kdaj bo komisija eh, izdelala predlog v zvezi s tem, kot smo glasovali v lanskem letu v tem parlamentu. In eh, ta predlog eh, pravzaprav eh, temeli na ideji nekega vseevropskega mehanizma. In gospod Pavel je zadnji govornik. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi rad eh, pozdravil napredek, ki je bil dosežen in potem se pridružujem svojim kolegom. Ampak za razliko od kolegov, ki so dejali, da bi morali mehanizem ohraniti, mislim, da bi morali ta mehanizem odpraviti. To je mehanizem, ki se uporablja zgolj za dve državi članice Evropske unije. To sta dve države, ki so v zadnjih desetih letih zabeležili velikanski napredek. In pred nami so posem jasni cilji. Pred nekaj dnevi je gospod Timmermans eh, obiskal Romunijo, srečal se z našim, z našim ministerskim predsednikom, z ministrom za pravosodje. In govorili so o tem, kako Evropska komisija dela na tem, da bi odpravili mehanizem za sodelovanje in preverjanje. In vsi trije so dejali, da menijo, da bi mehanizem lahko odpravili, če so bili seveda cilji, ki smo se jih zastavili, doseženi. Torej, to so cilji, ki smo se jih skupaj zastavili. Sedaj smo te cilje dosegli, in sedaj bi eh, lahko oblikovali način, oziroma sedaj imamo te cilje in lahko bi izdelali način, kako jih bomo dosegli. Vse pa se mora zgoditi pred Schengenom. Ne more biti tako, da bomo dosegli vse cilje, potem pa nam bo Evropa vendarle dejala, da je treba mehanizem ohraniti, zato da se bo potem lahko politično izrabljal. Ne, To so cilji, ki so tehnične narave in jih je treba kot takšne tudi videti. Pravna država se mora ohraniti, ampak pravna država pomeni tudi nekaj drugega. In tisti, ki poznate položaj v Romuniji, boste vedeli, o čem govorim. Temeljne pravice je treba spoštovati, ne glede na področje. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Mako, vej bo še na kratko dobila besedo, ampak eh, prosim, da ste eh, kratki, kajti predstavnik komisije bo dobil še možnost odgovorov. Hvala lepa. Govorili smo o povezavi med Schengenom in pa mehanizmom za sodelovanje in preverjanje. Torej, moji kolegi so omenili to povezavo, kolegi iz eh, strank, eh, ki sedaj vladajo, vladajo v Romuniji. Rada bi predstavila zgolj dejstva. Nizozemska. Naprimer, je bila država, ki je morala še podati svoj da. In nizozemci so dejali, da potrebujajo dve pozitivni poročili CVM. Prvo so prejeli leta 2011, takrat je obstajala zato tudi politična volja. Naslednje poročilo pa je bilo leta 2012, to pa je izpadlo zelo negativno. Takrat so socialdemokrati in ali tisti, ki so uni poteptali eh, pravno državo. Eh, se spominjate se, od, torej, predsednik je izgubil eh, mesto, problemi za volitvami so bili tam in celotna pravna država je takrat propadla. In zato nismo pristopili k šengenskemu prostoru. Zato so krivi tisti, ki danes o tem govorijo, Alde in socialdemokrati. Hvala lepa. Dobro. Hvala lepa. Sedaj ne bomo odpirali te razprave. Mislim, da se moramo omejiti na razpravo o mehanizmu za sodelovanje in preverjanje. Predstavniki političnih skupin ste podali svoje vprašanje in komentarje. Sedaj pa bomo prosili gospoda Slitha iz um, Generalnega dekretorata komisije, da poda svoje komentarje. Izvolite. Hvala lepa. poskušal bom odgovoriti na vaša vprašanja. Najprej bi rad povdaril to, da je komisija izredno zavezana k vladavini prave po celotni Evropski uniji. In to je eh, tudi poglavitna vodilna tema eh, sedanje komisije. Gospod Timerman se je udeležil razprave v pretekli jeseni. Razpravljali smo o tem, da bi imeli horizontalni okvir in eh, povdaril je, da je bila to tema, ki je bila v očeh komisije bistvena za celotno Evropsko unijo in zelo je bil zavezan eh, temu, da bi delali v tej smeri. Če tudi so tu določena vprašanja v zvezi z modelom. Torej, to je bistvo tega, kar si prizadeva Evropska komisija in sicer po celotni Evropski uniji. Omenili ste tudi postopkovne pravice in pa postopke glede temeljnih pravic. Zato imamo tudi okvir za temeljne pravice. In uh, to zagotavlja tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. In ključni element eh, za to, kako deluje vladavina prava v Evropski uniji, je možnost, da uh, se obrnete na sodišča in pa da se obrnete tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, če je to potrebno. Torej, to so ključni elementi, uh, kako zadeve delujejo kar se tiče mehanizma. Mehanizem je bil uveden v specifičnih eh, okoliščinah. Mehanizem je deloval kot del različnih konstelacij mehanizmov vladavine prava z različnimi intenzitetami. In ta, se, ta ima nek določen specifičen fokus. Je pa to tudi mehanizem, katerega cilj je neka razumna raven, ne perfekcija. Torej 70 odstotkov javnosti v Romuniji in Bolgariji je povedalo, da si želijo um, standarde, ki bi bili razumno primerljivi z standardi drugot v Evropski uniji. Torej, to je bila raven, ki si jo Evropska komisija eh, prizadeva dosveči. In to velja tudi za to specifično poročilo. Komisija poročilo CVM jemlje zelo resno. Nekateri pravijo, da imamo za to premalo virov ali preveč virov. Toda, kar se tiče Evropske komisije, komisija temu namenja eh, tolične vire, ki, oziroma, ja, da, vire, ki so potrebni, da se zadeva opravi. Mi to nalogo jemljemo zelo resno in jo zelo odgovorno opravljamo. Ampak morda je bolj pomembno prisluhniti drugim. Iz sklepov sveta pravijo, da je. Yeah bil način, eh, kako dela Evropska komisija. Dobar in v sklepi sveta je bilo, tudi, je bilo delo Evropske komisije tudi izredno podprta. In eh, tudi večina eh, prebivalstva v teh dveh državah meni, da je dobro, da je evropska razsežnost vključena na ta način. Zato smo prepričani, da eh, to delo, ki nam je bilo naloženo, zelo odgovorno opravljamo. Vesel sem bil, ko sem slišal, da ste poslanci spregovorili o tem, da bi morali biti bolj natančni pri naših priporočilih. Postavili ste specifično vprašanje o eh, bolj intenzivnem poročanju. Torej, mi želimo zagotoviti, da, neha, da eh, se ne poroča nam, ampak da se poroča drugim inštitucijam in pa splošni javnosti v obeh državah. Torej, to je potem temeljni kamen za to, da se poglobi odgovornost eh, tega urodja, ki je na voljo, tako da bo lahko komisija sklenila, da se tu stvari dogajajo in da sistem omogoča to, da se še naprej spremljajo reforme znotraj Romunije in Bolgarije in da se to ne dogaja na ravni Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš prispevek in za vaše odgovore. Sedaj smo zaključili s to točko na dnevnem redu. In zahvaljujem se vsem za to izmenjavo mnen. Spoštovane kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je ključni predlog eh, znotraj sedanje reforme skupnega evropskega azilnega eh, sistema. To je predlog za to, da bi direktivo glede pogojev spremenili v uredbo. Kajti ta direktiva je instrument ki se nanaša tudi na ženevske konvencije. E, tukaj je govora o statusu beguncev in sedaj se te konvencije integrirajo v pravo Evropske unije. To je poglavitni stebr sistema. Direktivo smo že pregledali leta 2011. Tokrat pa spreminjamo naravo besedila direktive. Direktiva sedaj postaja uredba in tako komisija predlaga, da bi nadaljevali z harmonizacijo predpisov, ki jih uporabljajo države članice v zvezi z begunci in pa upravičenci za subsidijarno zaščito. Tukaj eh, gre za priznanje mednarodne eh, zaščite, uvaja pa tudi um, pravice, ki so povezane s pridobljenim statusom. Gospa Fajon je poročevalka za ta dosje in ona je predstavila svoje poročilo 9. marca 2017. Danes pa bomo razpravljali o 703 predlogih sprememb, ki ste jih predložili dodatno k 95 predlogom sprememb poročevalke k eh, prenovljenemu predlogu. Najprej bom dal besedo poročevalki, potem pa poročevalcem v senci. Toda, kot rečeno, najprej bi rad eh, prosil vse, da se usedete, tako da eh, bo poročevalka deležna potrebne pozornosti. Prosim, da se usedete eh, oziroma prosim, da nadaljujete s pogovori zunaj dvorane. Torej, gospa Fajon, beseda je vaša. You, Hvala, gospod predsedujoči. Veseli me, da so prisotni vsi poročevalci v Sinci. Mislim, da bo to predvsem izmenjava mnen s poročevalci v Sinci, tako kot tudi v preteklosti, kot ste rekli to poročilo določa kriterije za mednarodno zaščito v Evropski uniji. In e, to je seveda zelo pomembno poročilo. Eh, skupaj z osnutkom mojega poročila je bilo več kot 800 uloženih predlogov sprememb na predlog eh, komisije v zvezi z direktivo oziroma uredbo o pogojih. Imeli smo štiri seje poročevalcev v Sinci in srečali smo se tudi s predstavniki Komisije civilne družbe in strokovnjaki. Želim se zahvaliti kolegom in poročevalcem v Sinci za opravljeno delo in njihove prispevke in seveda se veselim nadaljnega sodelovanja z njimi. Začeli smo že z delom na kompromisnih predlogih sprememb in veseli me, da mnogi pozitivni elementi mojega osnutka poročila se zrcalijo tudi v predlogih sprememb. In v tem duhu želim nadaljevati delo pri kompromisih. Mnogo področji pri predlogu komisije, ja, ki jih želimo nadalje izboljšati. Um, kar zadeva kvalifikacijo za, interna, za mednarodno zaščito v Evropski uniji. Torej, moja ideja je, da bi imeli res veliko večino, čim večjo večino za kompromisne predloge, čeprav so tudi nekatere zelo, nekatere zelo ekstremna stališča, ki jih različni kolegi izražajo v svojih predlogih sprememb, ampak upam, da bomo našli neko srednjo pot. In vesela sem bila slišati, kolege iz drugih skupin, da eh, obstaja pozitiven pristop do ključnih poglavij mojega poročila in upam, da je ta uredba ena ključnih za nov evropski azilni sistem. Gre predvsem za najbolj pereča vprašanja, ki jih pokrivam v svojem poročilu. Torej, na eni strani gre, je, gre za to, da moramo zagotoviti zaščito tistim, ki jo potrebujejo, tako da dobijo ti ljudje možnost za novo doste, dostojno življenje, torej spodbude za vključevanje v državah, določena varnost za zaposlitev in obenem tudi, da se ne spodbuja sekundarno gibanje. In razen tega želim približati status statusa beguncev in eh, upravičencev do subsidijarne zaščite in želim uskladiti pravila v Evropski uniji tako, da bi pomagali tistim državam članicam, ki se jih to najbolj tiče in da bi tudi zmanjšali upravno breme. Torej, ko gre za uh, usklajevanje teh pravil za ta dva statusa, mislim, da je to velika priložnost za um, eh, azilni sistem, ki je bil pod udarom za, ob zadnjem valu prisi, priseljevanja. En, torej gre predvsem za dolžino dovoljenja za prebivanje. Eh, komisija je predlagala zelo preprosto rešitev in ni predvidela nobenih izboljšav. In tu se nikakor ne strinjam s komisijo. Razumem, da so različne prakse med državami članicami in razumem stališče nekaterih svojih kolegov, vendar prepričujem, prepričana sem, da eh, si moramo prizadevati za najboljše in to je pet let za prvo prebivanje in po petih letih eh, naj bi upravičenci že bili upravičeni do dolgotrajnega bivanja na osnovi ustrezne direktive. V mnogih državah članicah imajo že pravico do državljanstva. Torej želimo približati oba statusa, to je ključnega pomena in da bi dovoljenje za prebivanje eh, trajalo pet let. Zato sem prepričana, da moramo ostati pri uredbi in da se ne smemo vrniti na direktivo, kajti mnoga, mnoge fleksibilne določbe direktive bi eh, spodkopavale eh, namen in eh, dosegli bi manj in ne več. In sedaj pa se veselim prispevkov kolegic in kolegov. Um, um, torej, mi finaliziramo kompromisne predloge, mogoče imajo še določena uh, Eh, določene informacije, svarila za me, na vsak način želim vključiti čim več eh, teh idej, pri čemer eh, je naš cilj, da bi v odboru Libe glasovali o tem poročilu konec maja. Hvala. Hvala, gospod, gospa Fajon. Sedaj pa dobijo besedo poročevalci v senci za ELS, gospa Mussolini. Grazie, io rispondo subito. Eh, takoj eh, bom odgovorila na to točko. Eh, torej, smo v stiku, eh, oziroma veliko je skupnega, kar zadeva zasnovo tega besedila, tako kar zadeva omejitev upravnega bremena, kar tudi, kot tudi kar zadeva varnost in nadzor. To, kar je povedala poročevalka, torej Eh, da bi eh, odpravili birokracijo, ki podaljšuje te postopke, tu smo eh, si enotnega mnenja. In um, strinjamo se glede usklajevanja obeh statusov, tako kar zadeva begunce, kot tudi upravičence do subsidijarne zaščite in sicer na pet let. Razmišljamo o tem in smo za to, da, se, da ni potrebno ponovno pr pregledati statusa pri podaljšanju, sta eh, pri, eh, pri podaljšanju statusa, torej preverjeno okoliščin, kajti to bi pomenilo res veliko upravno breme in to seveda vodi tudi do nestabilnosti in do negotovosti pri osebah, eh, ki uživajo to pravico do mednarodne zaščite. Smo pa za obveznost eh, tega statusa, če Evropska azilna agencija ugotovi, da je prišlo do spremembe glede varnostne situacije v izvorni državi. Druga točka, eh, torej komisija eh, pravilno opozarja, da je treba odpraviti sekundarna gibanja, nismo pa za proporcionalnost in sicer, da se vsak pri vsakem primeru ugotovi upravičenost osebe, ki uživa mednarodno zaščito in da, to, da se ne uporabi takoj kazen, ki te bodi spet nazaj na nič v zvezi s temi petimi leti. In kar zadeva eh, notranjo zaščito, menimo, da eh, mora to ostati možnost, opcija kajti z obveznostjo sodelovanja eh, prosilca za mednarodno zaščito je to zelo pomembno. Drugače so države članice v velikih težavah. Eh, če imamo naprimer notranjo zaščito in ni bilateralnega sporazuma z državo članico. To je velik problem in na to so opozorile številne vlade držav članic. Potem, kar zadeva eh, mladoletni, mladoletne, menimo, da je tu najbolj pomembno, torej pet dni eh, Eh, in da se potem določi eh, tutor. Torej, da ne bi prišlo do tega, da bi se vedno menjavali ti mentori oziroma tutori. Treba je zagotoviti neko stalnost tudi pri tem. Hvala. Uh, Hvala. Jusi Hala iz skupine IKR e je na vrsti naslednji. Hvala, gospod eh, procedujoči. IKR. E priznanja, da je treba nadalje usklajevati azilne postopke, vključno s postopki, kako se dodeli eh, upravičenost do mednarodne zaščite državljanom tretjih držav. Smo torej za uredbo o pogojih, ki jo predlaga komisija. Če želimo premikati sekundarna gibanja, je ključnega pomena, da je rezultat eh, individualnega azilnega postopka, da ni odvisen od eh, države članice, kjer se izvaja ta postopek. Razen tega je tudi pomembno, da so usklajeni standardi takšni, da azilni sistem ne spodbuja ekonomskega priseljevanja, ekonomskega v smislu, Eh, da ljudje zaradi revščine, zaradi pomankanja priložnosti ali drugih dejavnikov eh, zapustijo svojo državo, ne pa zaradi eh, preguna. Azilni sistemi so bili vzpostavljeni za pomoč ljudem, ki se jih preganja, ne pa za masivno premikanje oseb iz ene države ali ene celine na drugo. Zato je naš pristop drugačen od pristopa poročevalcev, kot tudi liberalcev, eh, zelenih in levica če eh, dovolimo, da se azilni sistem uporabi kot kanal ekonomske migracije, bomo imeli več migracije, kot si je lahko Evropa socialno in ekonomsko privošči. Mednarodna zaščita naj bi bila eh, začasna in sicer po svoji naravi in sicer eh, ljudje naj bi se vrnili, ko se preniha potreba po tej zaščiti. Seveda oseba, ki je prišla kot begunc, naj bi imela možnost, da zaprosi za drugo vrsto mm, dovoljanja za prebivanje, če se je oseba uspešno vključila v družbo. Vendar mednarodna zaščita ne sme biti avtomatsko pot k trajn, pravici trajnega prebivanja in državljanstva, predvsem, če oseba ne kaže nobenih znakov vključevanja in to je žal pogosto tako. E, torej, Veliko prilogov sprememb smo vložili, ki zrcalijo to temeljno politično stališče. Upamo, da bodo kolegi podprli naše predloge sprememb. Naprimer, mednarodna zaščita naj bi bila zagotovljena za eno leto naenkrat. Torej, potreba po zaščiti naj bi bila preverjena vedno, ko se podaljša dovoljenje za bivanje. Vemo, da je to administrativno breme ampak eh, neuključeni migranti so tudi eh, administrativno breme, če nimajo pravice dobivanja v Evropski uniji. Migracija mora biti pasu med migrantom in eh, gostujočo družbo. Ehm, torej, upravičenec ima pravice, vendar tudi jasna in stroga, eh, stroge dožnosti. Naprimer, dostop do socialne pomoči bi moral biti odvisen od sodelovanja in eh, uspešne eh, zaključitve eh, post, um, ukrepov integracije, kot naprimer jezikovnih tečajev in osebe, ki jih najdejo brez dovoljenja v, član, v drugi državi članici, kot tista, ki jo je zagotovila to zaščito, naj bi bili kaznovani. Razen tega mora obstati možnost izgona, če so eh, storili kaznivo dejanje, naprimer spolno zlorabo, spolno zloraba mladih in tako naprej, ali če so sodelovali pri spodbujanju ali izvajanju terorističnih dejanj. Um, zaščita um, žrtev pregona je seveda evropska vrednota, biti naivn pa ni vrednota, biti slep eh, glede socialnih in ekonomskih posledic migracij ni vrednota, temveč je neodgovorno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Angelike Mlinar, poročevalke za skupino Ajde, očitno ni v dvorani, zato nadaljujemo skupino GUE, gospa Beržja. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, eh, tu sem na mesto Barbare Spinili, ki se opravičuje ker ne more biti prisotna, vendar mi je posredovala pripombe, ki jih bom sedaj tu posredovala. Gospa Fajon, želim se zahvaliti za odlično delo, to pravi gospa Spinelli in sicer predvsem za zelo natančno delo. Um, vsi poskusi ponovne definicije načel, predvsem kar zadeva kolektivno vračanje in da ste to zavrnili, eh, s tem se strinja in strinja se tudi s številnimi predlogi v zvezi s to uredbo. Predložila je predloge sprememb, ki so koherentni z načelom nevračanja da bi preprečili eh, določene pasti, eh, ki eh, so vključene v predlogu komisije in te želim malo sintetizirati. In sicer predlaga, da bi bolje definirali eh, vprašanje eh, eko, eh, okoljskih beguncev, eh, torej da niso to samo podnebni begunci, temveč to mora biti malo širše um, veliko je uh, tudi notranje razseljenih oseb, veliko več kot beguncev in zato je treba bolje definirati ta koncept okoljskih beguncev. Uh, gre, e, to, seveda, to so velika humanitarna vprašanja in tu gre seveda tudi za e, e, kmetijska vprašanja, naprimer to, da določene države pokupljajo določen zemljišča in potem, kar zadeva podaljšanje dovoljanja za prebivanje, to je treba, torej s tem se strinja in tudi z usklajevanjem statusa obih beguncev in upravičencev do mednarodne zaščite, pri čemer moramo upoštevati uporabiti najboljše prakse, ki se uporabljajo v določenih državah. Želi si, da bi definicija člana družine pri družinskem združevanju bila razširjena in da je. Um, treba zagotoviti to združevanje tudi sestavljenih družin in um, razen tega želi podaljšanje uh, od 3 na 9 mesecev um, obdobja, eh, ki uh, omogoča um, osebam, da ponovno uh, zaprosijo za podaljšanje, če je to bilo naprimer zavrnjeno. Potem, kar zadeva restriktivne določbe v zvezi z notranjo zaščito v izvornih državah, um, kjer obstaja torej nevarnost pregona ali tudi um, Torej, da je treba upoštevati seveda tudi okoliščine, ki so se zgodile v tej državi po odhodu osebe iz določene države. Hvala, gospi eh, in gospodje. Torej, tu sem govorila v imenu svoje kolegice in upam, da nisem preveč deformirala njenih misli. Thank you very much. Uh, Hvala. Sufi Infeld uh, nadomešča Angeliko Mlinar, zato je na vrsti naslednja. Uh, Angelika sodeluje na nekem drugem sestanku in se opravičuje in zato bom prebrala mm, to, kar je ona pripravila. Kot poročevalka. Eh, torej revizija skupnega azilnega sistema mora temeljiti na solidarnosti, na deljeni odgovornosti in na harmonizaciji mednarodnega statora, statusa zaščite in v tej smeri gredo tudi predlogi sprememb. Um, torej, treba je naprej harmonizirati oba statusa, subsidijarna zaščita in begunski status. Eh, potem mm, Eh, treba je definicijo družinskih članov eh, prilagoditi dublinski uredbi. Potem um, um, notranja zaščita, um, um, torej tu moramo biti res strogi, država, čla, država mora zagotoviti to zaščito, tretja država, če nekoga vrnemo. Um, Želim se odzvati na to, kar je povedal Hala Aho. Če želite, da se ljudje vključijo, če jim ne daš neke trajne perspektive, zakaj bi se vključili, to je kontradikcija in drugič. Um, to so zelo sugestivni predlogi, ki ste jih podali in sicer pravi, prosilci za azil, begunci, ki so storili pozilstvo ali zlorabili otroke in tako naprej, seveda treba jih je kaznovati, vendar to velja za vse. In sugestija, da naj bi jih kaznovali strožje ali da so oni bolj upleteni v kriminalna dejanja, to je žaljivo in to nima nobenega temelja. Mnogi um, imajo mnenja, ki jih jaz ne delim, naprimer tudi o ženskah. Torej, vključevanje je nekaj, asimilacija je nekaj povsem drugega. In eh, tu moramo videti, za katere standarde gre. Vse moramo obravnavati enako, enake pravice in enake dožnosti. Hvala. Jean Lambert za zelene je na vrsti naslednja. Hvala. Hvala poročeval, ki menimo, da je opravila skrajno dobro delo in zato nismo vložili predlogov spremim tam, ker se z njo strinjamo. Gre seveda za zadeve, ki jih želimo tu in tam mogoče malo okrepiti. Prej sem uh, govorila o tem, ali naj bi se direktiva spremenila v uredbo ali ne. Eh, če bo to uredba in rezultat tega, eh, se po moje to se pre, precenjuje, da se blago izrazim. In lahko bi prišlo tudi, torej nekateri govorijo o nevarnosti znižanja standardov, ampak videli bomo, ko se bomo naprej ukvarjali s tem. Um, prepravili pa smo predloge sprememb v zvezi s sekundarnim gibanjem in da se to odstrani. Če tu vidimo, pod kakšnimi pogoji nekdo dobi mednarodno zaščito in da se to uporabi potem kot mehanizem za umik sekundarnih gibanj, to se nam ne zdi korektno in zato smo to izključili in potem tudi interna zaščita, tudi ta koncept eh, naj bi eh, morali omakniti. Eh, torej, v bistvu gre tu za eh, odgovornost države, da bi to lahko prenesli na Združene narode ali na nekoga drugega, to s tem se ne moremo strinjati. Eh, Evropski parlament ima možnost, da eh, to eh, odpravi in zato si prizadevamo, ker mislim, da ni veljavnih argumentov za ohranitev tega načela. Zelo se strinjamo z povezovanjem obeh statusov, torej subsidijarna zaščita in begunski status, kar zadeva pravice, ki so s tem povezane. Strinjamo se, da ne moremo zavizati držav članic, da kar naprej preverjajo status. E, torej, to bi spodkopavalo e, tudi vsako varnost za begunce in prav gotovo to spodkopava tudi vse spodbude za vključevanje. Mnog, za mnoge begunce, um, to pomeni, da so že zelo dolgo um, od doma. Um, torej, videla sem v Pakistanu, naprimer, ko se vračajo tja po 13 letih. Torej, če ostanejo nekako v lebdečem stanju v te, za tako dolgo obdobje in da nimajo možnosti se vključiti, to je nehumano in popolnoma um, kontraproduktivno, treba je povezati ta, ta, ta dva statusa. Um, mislim, da potrebe oseb, beguncev in upravičencev do sekundarne zaščite se ne razlikujejo in zato je treba povezati ta oba statusa. In razen tega smo tudi za vzajemno priznanje, to je pomembna. Uh, pomemben ukrep v skupnem azilnem sistemu. Um, integracijski ukrepi ne morejo biti zavezujoči, če so zavezujoči, morajo biti tudi dostopni. Ampak eh, mnoge države članice govorijo o tem kot o nečem zavezujočem, vendar ne. Uh, um, ustvarjajo ponudbe, da bi pomagali tem ljudem in treba je seveda upoštevati tudi travme, ki so jih te osebe doživele. Potem dostop do sredstev lokalne oblasti naj bi imele neposreden dostop do skladov za pomoč beguncem migrantom. Um, mnoge države članice postavljajo prepreke na tej poti. Torej, veliko predlogov sprememb smo vložili, ampak zelo radi bomo še naprej pripravljali sporočevalko skupaj kompromisne predloge za to, eh, ta pomemben zakonodajni akt, ne glede na to, kako ga bomo potem imenovali. Hvala. Ni poročevalca v senci za EFDD v dvorani, tako da um, dobijo besedo še trije poslanci, ki eh, to želijo in potem bomo prosili komisijo. In z naslednjo točko na dnevnem redu bomo začeli malo prej. To je bila informacija za politično skupino Roberta Metzola in na vrsti naslednja. Hvala, Jan. Želim se najprej zahvaliti eh, kolegici Tani, Alessandri in drugim, ki so tako intenzivno delali na tem eh, instrumentu. Um, malo bom navizala na to, kar je povedala Alessandra, le spodpira uh, Eh, ta dokument gre za zmanjševanje obremenitev držav članic pri ocenjevanju pogojev za mednarodno zaščito, eh, menimo, da potrebujemo eh, bolj usklajene kriterije za zagotovitev te mednarodne zaščite in sicer, da spodbujamo migrante, zapros, da zaprosijo v številnih državah za to mednarodno zaščito. Govorim, go, želim povedati nekaj o sekundarnih gibanjih. Razumem, Džin. In to, kar je rekla, ampak eh, ko razpravljamo o tem, kako um, okrepiti azilno zakonodajo, vemo, da so države članice, ki se skrivajo za sekundarnimi gibanji, da jim ni treba izpolniti obveznosti in zato morajo biti posledice. Torej, ne sme prihajati do tega, da eh, prosilec gre iz države v državo in išče najboljše možnosti, ker so pogoji v državah članicah zelo različni in to je treba upoštevati. To bo uh, tirjelo veliko razprav, kakšne posledice bi lahko predvideli za osebe, ki se gibljajo med državami članicami, potem, ko so že dobile zaščito v eni od držav. Torej, kakšne posledice naj bi to imelo, o tem moramo razpravljati, ampak nekaj je treba določiti za tak primer. In eh, Še naprej se strinjamo s tem, da vsi prosilci za mednarodno zaščito dobijo možnost, da um, se jim hitro določi status, kajti samo uh, tako um, um, um, se lahko zagotovi pomoč tem osebam. In eh, razen tega se lahko uh, učinkovito organizira vrnitev tistih oseb, ki niso upravičene do mednarodne zaščite. In potem ne bi prišlo do tega, da ljudje desetletja preživijo v neki državi, čeprav sploh nimajo perspektive, da se jim zagotovi tak status. Hvala. Naslednja na vrsti Birgit Cipel. Hvala. Gospod predsedujoči, najprej, ko govorimo o sekundarnih gibanjih, moramo opozoriti na to, da sedanji azilni sistem pomeni, da sta samo dve, tri države pristojne za vse prosilce za azil in to sta v glavnem Italija in eh, Grčija, kajti imamo dublinski sistem, ki pravi, da je tista država članica pristojna, kamor Eh, begunc pride, ampak to ni pravično in nima nič skupnega s solidarnostjo. In ko govorimo o sekundarnih gibanjih, um, ali je možno zaprositi za azil v državah članicah, je smislu mislila, da imamo sistem Eurodac, ki to preprečuje, torej prstni otisi. In, ta, in da se za osebo ve, da je že zaprosila um, za azil nekje drugi, ampak očitno ta sistem ne deluje in bolje bi bilo, če bi zagotovili delovanje tega, kar obstaja, kot pa da iščemo nadaljne regresivne ukrepe. In želim nekaj dodati tudi o vprašanju, ali je zaščita, ki ali naj bi zaščita vedno bila samo začasna za tiste, ki se jim zagotovi ta zaščita. V Nemčiji imamo nekaj izkušenj, kajti sprejeli smo veliko beguncev in če od vsega začetka ljudem poveš, zaščiten si, vendar samo za nekaj let, potem se ta oseba vpraša, zakaj bi se integriral v družbo, zakaj naj bi spoštoval pravila, če mi bodo nekoč rekli, da se moram vrniti. Se ni nobenega razloga, da um, spoštujem pravila. Torej, šansa, da lahko ostanem v državi, je zelo pomembna tudi za integracijo. In imamo tudi določene izkušnje, da če so ljudje bili, um, ljudje bili prisiljeni um, se izseliti zaradi vojne, Po koncu vojne se jih je mnogo spet vrnilo. V Siriji vojna traja zdaj že šest let in tisti, ki so morali bežati, nočejo ostati begunci do konca življenja ali šest let, temveč hočejo ponovno začeti življenjem in to, pomi, to ni res in to ni pomembno samo za begunce, temveč tudi za družbe, v katerih živijo, tako da prispevajo k tem družbam in ne samo, da čakajo, da se jih vrne. In še zadnja točka o vračanju tistih, ki so postali kriminalci. Zelo sem zaskrbljena zaradi te ideje, kaj ti če? imaš nekega kriminalca, se izvede preiskava, potem eh, je sodni postopek in se izreče kazen. Če za eno skupino ljudi, ki so v naših državah, poskušamo ustvariti nov standard, drug standard, kaj pa to pomeni za pravosodni sistem dolgoročno? Če uh, Eh, reagiramo na isto kaznivo dejanje za različne skupine na različen način in imamo drugačna pravila za begunce, se vprašamo, katera bo naslednja skupina, za katere, katero bomo predvideli posebne, posebna pravila. Moramo se držati vladavine zakonov, pravne države in kriminalca, storilca kaznivih dejanj je treba obravnavati ne glede na to, ali so Nemci, Bolgarci, Sirci, Romunci. Imamo torej naše pravosodne sisteme, ustrezna pravila, ki jih moramo uporabiti. Hvala. Gospod Čekovski je na vrsti naslednji. Děkuji. Krasně vyslovujete mé jméno. Tak eh, já Hvala za besedo, dobro ste izgovorili moje ime. Več specifičnih komentarjev imam. Zahvaljujem se poročevalki, da je prevzela to zadevo, ki vsekakor ni preprosta. Občudujem opravljeno delo v zvezi s poročilom. Tanja, upam, da boš sprejela moje komentarje, temelijo na mojih obiskih v begunska taborišča. Vsekakor bomo imeli dovolj uh, možnosti za razprave tudi kasneje, tako da bomo lahko šli v večje podrobnosti. Upam, da me ne boste zaustavili danes, ko bom šel od točke do točke. No, glede same uredbe. če to primerjamo z direktivo 2003-109 eh, iz novembra 2003. Torej mislim, da ni prav dosti sprememb med obema aktoma. Nekaj sprememb je v zvezi s tem, kako se dojemajo družinski člani. Ampak načeloma uredba, kot je predlagana strani komisije, ne bo eh, dosegla pričakovanj. Zdaj pa še glede predstavljenih priporočil. Menim, da so nekatera priporočila zelo dobra. Tanja, dali ste jim neko usmeritev v skladu s trenutno azilno situacijo. Recimo člen 2, definicija družinskih članov. Po mojem mnenju je precej težko opredeliti družinskega člana. Recimo, ko gre za brata ali sestro nekoga, ki ima pravico do azila. Tukaj vidim določene slabosti. To bi lahko bil določen faktor pod tega, ki bi lahko še pospešil migracijsko krizo. Potem se mi zdi problematičen tudi člen 16.1 CA. Gre za razširitev skupine ljudi, ki bi imela pravico do statusa uh, dodatne zaščite. Dejstvo je, da se Evropa sooča uh, situacijo masivnega prihoda ljudi, uh, In če tukaj zdaj razširimo eh, število ljudi, eh, ki so upravičeni do dodatne zaščite, je to neodgovorno. To je v nasprotju s trenutnim konceptom mednarodne zaščite. In o tem se ne pogovarja na mednarodni ravni, ne prav dosti. In to bi bila potem res temeljna eh, sprememba. Še ena stvar je, ki bi jo omenil osebno nisem prav naklonjen v eh, sklevanju obdobi veljavnosti dovoljen za prebivanje, za priznane begunce in pa eh, ljudi z dodatno zaščito. Mislim, da bi morale biti države članice tiste, ki urejajo to področje. Moja zadnja točka pa se nanaša na obdobje prilagoditve. Vi ste ga skrajšali na tri mesece. Menim, da če imamo take temeljne spremembe in tudi upoštevajoč uh, število sodnih postopkov, ki tečejo v zvezi s tem, menim, da bi bilo bolj logično, če bi imeli tukaj dvuletno obdobje za izvajanje. Mislim, da nima smisla hiteti. Številni jezilni postopki danes ustrezno delujejo. Zdaj, če imamo tukaj dodaten pritisk eh, zaradi pospeševanja, menim, da to ni primerno. Glede tega, kar je povedala Sofi, odziv eh, našim konservativnim kolegom, bi rekel, da je treba pri azilnih postopkih eh, spoštovati kulturo, norme, standarde države članice in eh, vse čas je treba ponavljati, da je treba posameznika integrirati. Ampak treba je povedati tudi, kako. Recimo, obiskal sem tudi taborišče na Češkem, Balkova se imenuje. Ljudje tam čakajo na odločbe o tem, ali bodo odšli ali pa bodo ostali v Češki republiki. Približno 50 ljudi je bilo tam. Večinoma so bili tam zato, ker so prekršili zakon Češke republike. Pogosto je šlo za ljudi, ki so prispeli z nekimi lažnimi ponarejenimi dokumenti ali pa so storili eh, kazniva dejanja, sodelovali eh, pri organiziranem kriminalu, trgovali z drugo in podobno. To so ljudje, ki so živeli v Češki republiki več let. In uh, njihova pravica do azila oziroma do dodatne zaščite uh, se je podaljševala. Torej, to so ljudje, ki so ostali na češkem, čeprav prav uh, situacija v njihovih izvornih državah več ni utemeljevala te dodatne zaščite. Torej, teh, teh vidikov se je treba zavedati. Država članica mora imeti možnost, da zavrne prosilca. Ne smem dajati preveč prostora za podaljševanje postopkov, kajti nekateri postopki trajajo tri, štiri leta, recimo postopek zavračanja ali pa izgon. Včasih so tudi zelo nedostojanstveni ti postopki. Hvala lepa, da ste mi dali toliko časa, običajno dobim eno minuto, tako da tokrat sem izkoristil čas, ki sem ga imel na voljo, tako da sem omenil vse, kar mi je ležalo na srcu. Thank you, thank you very much, chairman, and uh, thanks to... Uh, thanks to Gospod Lenar se naslednji. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi Tanji za upravljeno delo. Pristop je bil progresiven na vzgor, tako da upam, da bo vseh teh 800 uh, uh, predlogov sprememb v pomoč. Na tem je treba delati. Nekoliko se ne strinjam s stanjo, da bi morali imeti samo ukrepe pozitivne integracije, da se s tem potem prepreči sekundarno gibanje. Mislim, da potrebujemo tako pozitivne ukrepe, kot tudi kaznovalne ukrepe, da zagotovimo, da ljudje, ki iščejo zaščito v Evropski uniji, hkrati pa tudi eh, Evropska unija in države članice, ki morajo eh, zagotoviti zaščito, vse to upravijo v skladu s postopki, normami, ki jih imamo vzpostavljena. Evropa ne more biti neke vrste menija la kart, kjer se vsak samo odloča, kam iti. Nisem prepričan, da bodo samo pozitivni ukrepi zadoščali. Uh, gospa Sipel je omenila, da bi morali omeniti Eurodak, eh, uporabiti Eurodak za preprečevanje sekundarne gibanja. Trenutno delamo na Eurodaku. Ampak eh, iz besedila eh, so bili umaknjeni vsi sklici na sekundarno gibanje, tako da upam, da bomo dobili tudi podporo SND-ja v zvezi z Eurodakom. Hvala lepa še zadnje zaprosilo za besedo. 20 eh, sekund, Sofenfeld. Glede sekundarnega gibanja, tukaj se strinjam z Birgit Sipel. To vprašanje je obravnavano v drugih predlogih, recimo o direktivi o pogojih, v direktivi o pogojih sprejema. Tam ne bomo govorili samo o pobudah, temveč tudi o sankcijah, eh, tudi o ukrepih, da ljudje gredo v tisto državo članico, kjer naj bi bili. Gospod Sehovski je omenjal vrednote. Ljudje, ljudje morajo deliti vrednote, ampak katere vrednote se sprašujem? To je potem problematično. Dejstvo pa je, da morajo vsi spoštovati zakon. Včasih eh, so nekateri zelo pros, proti prisiljevanju. Ustrajajo, da morajo Eh, ljudi sprejemati vrednote. To so ponavadi tisti ljudje, ki imajo zelo stroga pravila v zvezi z recimo uh, eh, geji, ženskami in podobno. In ravno te vrednote dosti krat, uh, eh, so dosti krat nasprotju z mojimi vrednotami in tistim, kar je zapisano v listini. Hvala lepa. Izčrpali smo seznam kandidatov za razpravo, tako da zdaj dajem besedo komisiji. Kdo je navzoč za komisijo? Izvolite. Hvala lepa. Pozdravljamo predloge sprememb zlasti tiste, ki krepijo eh, cilje predloga komisije. Prosim vas, da date mikrofon nekoliko bliže, da boste bolje slišani. Pozdravljamo predlog komisije oziroma predloge sprememb, zlasti tiste, ki eh, krepijo cilje predloga komisije. Izpostavila bi zlasti tiste, ki krepijo jamstva za zagotavljanje ukrepov integracije strani držav članic, pa tudi tiste, ki krepijo pravila v zvezi z mladoletniki, recimo zlasti uh, uh, z mentorstvom oziroma uh, varuhi. No, glede beguncev je pravni koncept za mednarodno zaščito tak, da predvideva, da mora obstajati eh, neko dejstvo pregona ali pa eh, pomankanje zaščite, ampak eh, tega ni zaznati, ko govorimo o okoljskih beguncih. Potem bi vas spomnila še na en cilj. To je eden temeljnih ciljev predloga gre za krepitev konvergence eh, azilnih odločb po Evropske unije, tako da bomo imeli ustrezno delujoč azilni sistem Evropske unije. V tem okviru menimo, da eh, uporaba alternative notranje zaščite po Evropski uniji eh, in državah članicah je bistvenega pomena. Kar nekaj komentarjev je bilo v zvezi uh, z možnostmi integracije. Na to temo bi spostavila en element predloga komisije, ki predvideva možnost pravice, da človek ostane, čeprav več ni potreb po zaščiti. Torej, če oseba ima pravico, da ostane na podlagi pravnih migracij oziroma zakonitih migracij. Potem še odzem statusa, mnogi ste omenili uh, Eh, elemente kaznivega dejanja. Tukaj bi izpostavila, da predlog komisije ne uvaja nobenih novih elementov, temveč enostavno kodificira uh, sodno prakso uh, eh, z tega vidika. Potem pa še zadnja stvar v zvezi s sekundarnimi gibanji. Ta predlog ne unaša nobenih novih uh, izrazov, pogojev enostavno odražamo predlog eh, v zvezi z Dublinsko eh, uredbo. Mm, gre za upravičence, ki ostanejo v državi članici, ki je zagotovila zaščito. Torej, z drugimi besedami, ne sme, begunci ne sme, oziroma ne smejo iti v drugo državo članico eh, brez ustrezne pravice za to. Uh, Eh, recimo v skladu s šengenskimi pravili ali pa v skladu s pravico do bivanja druge države članice. Hvala lepa. Gospa Sigeti iz Evropske komisije je bila to. S temi pripombami končujemo to točko dnevnega reda. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v razpravi. Zdaj pa nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. Kot sem povedal že prej, nekoliko prej bomo začeli, kot je bilo predvideno. Gre za dve točki dnevnega reda, ki jo bomo obravnavali skupaj. Ena se nanaša na organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, druga pa na Evropski zakonik elektronskih komunikacij. Par minut bomo še počakali, da pride komisija, tako da predlagam par minut odmora. Ne pojdite preveč daleč stran. Okay, dear colleagues, the, uh... Tako, spoštovani kolegi, predstavniki komisije so že v stavbi na poti sem, ampak ne bi želel, da še dlje čakate, tako da bomo kar začeli. Komisija je septembra 2016 predstavila eh, predloga v zvezi z organom Berek in pa v zvezi z Eh, z Evropskim zakonikom elektronskih komunikacij. Šlo je za prenovo štirih direktiv. ITRE je odbor, ki je vodilni odbor za oba dosjeja. Eh, odbor Libe pa bo izdal mnenje odboru ITRE. Oba dosjeja sta tesno povezana. Eh, poročevalec in poročevalci v senci so se odločili, da bodo oba obravnavali skupaj. Poročevalec je gospod Petersen in zdaj bo predstavil osnutek mnenj potem pa dobijo besedo še poročevalci v senci in seveda na koncu tudi komisija, ko prispe. Gospod Petersen, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa predsedojoči. Najprej bi se zahvalil sekretarjatu, zlasti Jose Manuelu eh, in Joriju za ogromno pomoči pri teh dosjejih. Sem poročevalec za ta dva, ti dve mneni, tako da sem imel privilegij, da sem Eh, delal na eh, dveh doseh komisije, ki sta bistvenega pomena za ta odbor, gre za dostojanstvo, gre za zaščito eh, podatkov in tako naprej. Glede zakonika elektronskih komunikacij pozdravljam predlog komisije, da se posodobi regulativni okvir. Uspešno izvanje tega uh, mora pomeniti tudi jamstvo uh, svobode izražanja, uh, informacij, gre za pluralizem medijev, gre za zaščito potrošnikov, gre za zasebnost in pa za varstvo osebnih podatkov. Zato sem predlagal, da se besedilo spremeni, da eh, se izpolnijo ti cilji. Hkrati pa sem želel eh, upoštevati tudi prihodno revizijo direktive o eh, zasebnosti, je zasebnosti. Upoštevati se želel tudi varstvo podatkov. Na ta način zagotavljamo enake pogoje med vsemi ponudniki storitev, zlasti prek eh, opredelitev, ki zajemajo vse vrste medosebnih komunikacij. Želimo zagotoviti tudi minimalne eh, standarde za varnost eh, mrež in pa storitev, zagotoviti pa želimo tudi zasebnost končnih uporabnikov. Kot veste, smo pred kratkim sprejeli pobudo v zvezi z dele podatki in uh, v skladu z mnenjem odbora menimo, da moramo tudi v tem uh, dosjeju zagotoviti šifriranje end-to-end, tako se zagotovi uh, ustrezna zaščita uh, podatkov in pa interesov uh, Uh, uporabnikov. Ne želimo, da karkoli oslabi varnost naših mrež. V zvezi s tem dosjejem imamo tudi predlog, da se vzpostavi uh, organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, torej BEREK od zdaj naprej ko pride do takih posodobitev okovira za elektronske komunikacije, moramo zagotoviti, da so upletene agencije ustrezno opremljene, da lahko izvajajo eh, zadane naloge. Tako da podpiramo predlog komisije, da se okrepijo kompetence organa evropskih regulatorjev. Želim sem zagotoviti, da organ BEREK, ko izvaja svoje naloge, popolnoma upošteva temeljne pravice in pa eh, pravice, ki izhajajo z listine o temeljnih pravicah. Evropske unije. Potrebujemo eh, močen, eh, odgovoren, pregleden berek in le na ta način eh, lahko agencija zagotovi skladnost in učinkovito izvanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije. Izredno pomembno je, da zagotovimo visoko raven transparentnosti in nediskriminacije za vse procese, operaterje in deležnike. Seveda ta načela veljajo tudi za delovanje organa Berek. Veselim se, da bom slišal vaše prispevke, vaše komentarje v zvezi s tema osnutkoma mnen. Z veseljem se pogovarjam z vsemi vami, tako da nikakor ne uklevajte, pridite do mene, če imate kakršne koli komentarje. Hvala lepa. Hvala vam. Zdaj pa dajem besedo poročevalcem v senci, vsaj tistim, ki so navzoči. Gospod Skripek je tukaj, beseda je vaša, izvolite. Okay, Dobro, hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sam bi se zahvalil poročevalcu za upravljeno delo v zvezi s tem poročilom. Pomembno je, da se zagotovi ustrezna podpora tudi industriji tehnologije pri razvoju novih storitev eh, za evropske državljane. No, ampak s temi priložnostmi prihajajo tudi izzivi v zvezi s spoštovanjem temeljnih eh, pravic in pa varstvom eh, osebnih podatkov. Gre vedno za iskanje nekega ravnovesja med uvanjem novosti in pa ustreznim nadzorom. Popolnoma Eh, podpiram neodvisne nasvete. Uh, Berek ima uh, ustrezno vlogo. Treba upoštevati uh, vrednote nediskriminiranja in pa zaščite temeljnih pravic. Industriji bi šlo bolje brez dolge roke komisije, uh, ki uh, to vrstne dejavnosti približujejo vse bliže centru. Potrebujemo ustrezne strokovnjake, ustrezne nasvete, tako kot jih imamo že zdaj. Torej, če nekaj ni pokvarjenega, zakaj bi morali to popravljati? To je vprašanje. Hvala. Hvala lepa vam. nobenega drugega poročevalca v senci ne vidim, ki bi želel spregovoriti na to temo, tako da bom tudi sam kot poročevalec v senci zdaj izkoristil priložnost, da spregovorimo o osnutku mnenja. Menim, da je to zelo dober temelj, da pokomentiramo, eh, da izrazimo svoja stališča. Odbor ITRE bo gotovo zadovoljen z vašimi komentarji. Treba izpostaviti eh, pomen šifriranja, end-to-end, -end, mogoče lahko gremo še korak dlje in eh, se vprašamo, ali ne bi bila to tudi dobra priložnost, da recimo v desetletju izvajanja take reforme uvedemo eh, šifriranje end-to-end -end kot neke vrste standard za elektronske komunikacije na vseh področji. O tem bi se z veseljem pogovarjal. Moram pa reči, gospod Petersen, da sem zelo zadovoljen z vašim osnutkom. Prispevali bomo seveda po najboljših močeh tudi sami. Če ni nobenega drugega poslanca, ki trenutno želi besedo, bi potem dal besedo komisiji. Izvolite. Gospod Ebel, mislim, da bo spregovoril. Hvala lepa, se opravičujem, da sem prispel. Uh, eh, potem, ko ste že začeli razpravo, ampak naše pisarne so predvsej oddaljene. Uh, videli smo, kakšen je osnotek mnenja, čestitamo poročevalcu hvala tudi za današnje komentarje. Eh, podobne predloge sprememb so prispevali tudi drugi odbori, tako da smo pripravljeni sodelovati z vsemi eh, odbori, tako da eh, stališče parlamenta ustrezno upoštevamo. Hvala lepa komisiji, hvala lepa, da ste prišli, čeprav smo začeli nekoliko prej, ni se vam treba opravičevati. Zdaj pa besedo vračam poročevalcu, gospodu Petersenu. Hvala, predsedujoči. V zvezi eh, z nadaljnim spodbujanjem šifriranja. In pa v zvezi s tem, da bi to postal standard, lahko rečem, da se o tem z veseljem pogovarjam, ampak tukaj sežemo zelo daleč, posledice so daljnosežne. Tako da je to neko pozitivno izhodišče, lahko se začnemo pogovarjati o tem in preverimo, ali lahko kako prispevamo. Uh, glede tega, kar je povedal gospod Škripek, ki je govoril o tem, ali potrebujemo agencijo na to temo, sam bi rekel, da potreba obstaja in menim, da je ustrezno, da imamo agencijo, lahko pa zastopate tudi mnenje, da agencija ni potrebna. Rekel bi, da glede na gradiva, ki jih imamo pred seboj, lahko rečemo, da je utemeljeno imeti agencijo, tako da eh, bi to stališče želel ohraniti v dosejo. Hvala lepa za vse vaše prispevke. Ne oklevajte, obrnite se name in sekretarjat, če imate kakršne koli nadaljne komentarje. Hvala lepa. Hvala tudi vam še enkrat. Vse bi obvestil, da imamo rok za predložitev predlogov sprememb na ta osnutek. Rok je 3. maj ob 10. To je kmalo. Tako da upoštevajte ta rok. Naj vas še spomnim, da ko gre za eh, predloge za prenovo, potrebujemo predloge sprememb kodificiranemu delu, ki jih spremlja tudi utemeljitev v skladu s pravilom 104. Vse pozivam, da ko pripravljate predloge sprememb, upoštevate ta pravila, kajti če jih ne boste, potem vaši prispevki ne bodo dopustni. Hvala še enkrat za izmenjavo mnen, hvala, da ste bili tukaj. Gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. Gre za posodobitev, gre za najnovejše informacije v zvezi s trilogom. Uh, Eh, ki se nanaša na direktivo o pranju denarja. Naslednji trilog naj bi bil 10. maja. Poročevalec eh, odbora eh, Libe je gospa z Argentini. Ta bi nas sicer želela obvestiti o tem, kakšno je stanje, ampak ker je ni tukaj, bom prebral njeno izjavo na mesto nje. Mm, Eno leto je menilo od panamskih dokumentov, torej od takrat, eh, ko je postalo zelo pomembno, eh, da imamo večjo preglednost na področju pranja denarja, izogibanja davkom in tako naprej. Treba je preprečiti kriminalcem, da skrivajo denar eh, za nekimi nejasnimi strukturami. Zlasti to velja tudi za tretje države in pa države v razvoju. Doslej smo imeli dva trialoga v zvezi z revizijo, uh, ki se nanaša na dosje uh, o pranju denarja. Tretji trialog bo maja. Iz pogajanj izhaja, da je zelo pomembno, da dobimo dobre rezultate, da bomo imeli trdno stališče zoper pranje denarja, izogibanje eh, plačevanja davkom, eh, goljofijam na področju davkom in tako naprej. Eh, Imeli smo prvo razpravo, orientacijsko razpravo, gre za to, da je bolj jasno, kdo eh, je recimo lastnik podjetja. Na ta način se lahko bolje pripravimo. Kot poročevalka bi. omenila tudi, da je zelo pomembno, da imamo jasne evidence, da se lahko izognemo raznim vrzelim, ki jih lahko izkoristijo različni kriminalci. Upam, da bo svet lahko sprejel stališče sveta eh, v enem od naslednjih krogov pogaje. Naslednji trialog, kot je povedala gospa Sargentini, naj bi bil 10. maja. mogoče želi komisija izraziti svoje stališče, mogoče to niti ni tako pomembno. Eh, šlo je zgolj za točko, da boste ustrezno obveščeni in zdaj ste obveščeni. Eh, zdaj pa bomo um, sestanek prekinili do 20 minut do 12, tako da imate nekaj časa za kavo, izvolite.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 Okay. <clears throat> okay, dear colleagues. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim vas, da se usedete. radi bi začeli z glasovanjem. And we will start. Začeli bomo s prvim glasovanjem. Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem poročevalec je Klot Moraješ, ki ga danes nadomeščam. Začnimo z glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? so se glasovali. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Naslednje glasovanje se nanaša na sporazumet Evropsko unijo in kraljevino Norveško. o dopolnilnih eh, pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zonanih meja in vizumov v okviru sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020. Sprejemamo poročilo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Hvala lepa poročevalcu gospodu Čehovskemu. Pred nami je naslednje glasovanje. Večletni okvir za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018-2022. Poročevalka je Angelika Mlinar. Začeli bomo z glasovanjem, pa minsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Se opravičujem, nimam seboj uh, glasovalnega kartončka ali lahko prosim moj glas tudi upoštevate. Da, to bomo zabeležili v zapisniku. Dobro, potem pa nadaljujemo z naslednjim glasovanjem standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, prenovitev, poročevalka je Sofija Intfeld. Najavljam tehnični popravek, prvi stavek drugega odstavka kompromisa 21 po besedi effectively, continuous sledi and in any case no more than 20, torej nobenem primeru več kot 20. Zato smo se dogovorili s političnimi skupinami, to je tehnični popravek. In sedaj prosim poročevalko, da nekaj pove, torej nimam več veliko zapovedati, nadaljujmo z glasovanjem. Hvala lepa, potem pa začnimo z glasovanjem. Uh, ehm, 52 in 53, identično predlogo spremembe glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjena. Kompromis 1A. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Da, konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa kompromis 1B. Glasujemo. Glasujemo. ste že glasovali. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 2. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 3. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 4. Glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Potem predlog spremembe 207. Drugi del. Glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 7a in kompromis 7c. Glasujemo v bloku. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeta predlog spremembe 235 in 236, identično predlogo spremembe, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog spremembe 237, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 7b. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. torej z glasom gospe Lunaček, je sprejet. Dobro. Še enkrat bomo glasovali, da preverimo. Skupaj z glasom gospe Lunaček. Glasujemo o 7b. ste vsi glasovali, da konec glasovanja zavrnjen. Glasovati moramo o predlogih sprememb. 238, 239, identično predlogo spremem glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. 31, glasujemo. Glasujemo o 31. predlogu spremembe ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 255. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 9a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 9b. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Glasovati moramo o 282 predlogu spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 200. 284 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 285 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 11a in 11c ter 11i. E. Glasovanje v bloku. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 11b. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. E, tristo enajst. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 310. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 11D. Glasujemo. Konec glasovanja. 1 eh, preveč eh, izvrst ELS. 1 glas ELS preveč. 1 glas ELS preveč. Torej, ELS mora eno kartico umakniti. Hvala lepa. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 12a in 12c glasovanje v bloku glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 12b. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Nadaljujemo s kompromisom 13. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromis eh, oziroma predlog spremembe 357 glasujemo. Znova en glas ILS preveč. Konec glasovanja zavrnjen. Kompromis 14, glasujemo. Kompromis 14, NELS glas preveč, se opravičujem. Dobro, sedaj je v redu, konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 15, glasujemo. Kompromis 15, glasujemo. spet en glas ELS preveč. Ne, kaj se dogaja? Sedaj je v redu, hvala, konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 16a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 16b. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 17a in 17d. Glasovanje v bloku. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Nadaljujemo s predlogom spremembe 427-428, eh, ki sta identično glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog spremembe 429 glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 17b. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 17c. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi ta je sprejet. Kompromis 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 22, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet eh, 23. kompromis, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Um, 518, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 519, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 520, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. 521, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 24, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 25, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejmembe uh, 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. 55 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 56 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 27 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 28. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromis 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 34. Eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 38 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 97. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 96 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet eh, skupaj z glasom gospe Lunaček predlog spremembe. 98 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 99 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnen. 100. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 41. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 42, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 108, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 43, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 44. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 121. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 122 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 123 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 124 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 125 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 126 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 127, ne, ta postane brezpredmeten. Torej, kompromis 46, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 47, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 48, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 135. predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 136. glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 137 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 138 je predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. sedaj pa Empel uh, eh, 39, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Empel 33, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Empel 34, glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. En pa 39 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa uh, uvodne navedbe. En pa 2. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. In empel 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In sedaj še glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo še o, o eh, odprtju eh, pogajanj, o pogajalskem mandatu in timu. O, eh, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In tudi to je sprejeto in čestitam poročevalki. Kolegice in kolegi, zaključili smo. Hvala lepa in eh, lep dan želim.